sledi jutri, sedaj pa sledi poročilo Genovefe Grabovske. Tu gre za možnosti razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe. Štiri minute imate, gospa Grabovska, prosim. Mikrofon. Eh, hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Eh, sedaj bomo zamenjali temo in govorili bomo o kontakti eh, med evropskimi institucijami in evropskimi državljani. Ti stiki niso ravno popolni. Jean Monnet je v preteklosti dejal, da evropske unije ne gradimo za države in vlade temveč za državljane evropska unija se širi raste evropske institucije pa imajo še naprej probleme pri navezovanju stikov z državljani in v zvezi s tem smo naredili kar nekaj hudih izkušenj v preteklosti pomislimo na francoski nizozemski in irski ne uh, za Lizbonsko pogodbo. Evropske institucije poskušajo izboljšati eh, odnose z državljani. Evropska unija se zaveda eh, vloge civilne družbe. In eh, če dalje več, ukrepov je na tem področju, vendar je to še vedno premalo. Evropski parlament poskuša storiti nekaj več, poskuša ustvariti nek mehanizem, ki naj bi rešil ta problem, odnosi med evropskimi institucijami in državljani naj bi postali boljši. Treba je odstraniti demokratski deficit. Treba je pokazati, da igrajo državljani pomembno vlogo na področju odločanja. Deseti člen Evropske pogodbe pravi, da sme sodelovati vsak državljan pri odločanju v Evropski uniji. In obstajajo tudi državljanske pobude. Če državljani zberejo milijon podpisov, potem lahko državljani poskušajo prepričati Eh, Evropsko eh, komisijo, da naj predstavi zakonodajni predlog. Eh, v svojem poročilu govorim o civilnem dialogu. Civilni dialog v pravnih besedilih ni opredeljen. Rada bi, da ta civilni dialog poteka po naslednjih načelih. Prvič, reprezentativnost civilne družbe želim si, da bi eh, civilna družba bila dobro zastopana, predstavljena v Evropski uniji, to pomeni, da se moramo obračati na prave partnerje v civilni družbi. Želim si, da bi civilni dialog potekal dvostransko. Se pravi, naj ne govori zgolj Evropska unija državljanom, ki le odgovarjajo, temveč evropske institucije morajo tudi vzeti na znanje glasove evropskih državljanov. Potrebujemo torej povratne informacije, povratne informacije, eh, ki gredo iz eh, evropskih institucij državljanom. Eh, civilni dialog naj bi temeljil tudi na transparentnosti, preglednosti in naj bi Eh, potekal po jasnih eh, pravilih. Potrebujemo seveda tudi seznam nevladnih organizacij, ki naj sodelujejo pri posvetovanjih, pri konsultacijah. Načela civilnega dialoga ne moremo kar tako preprosto definirati in zaradi tega pričakujem, da bo Evropska komisija, ki se je že v preteklosti ukvarjala z načelom, načeli okrepljenega dialoga in sicer leta 2002. Pričakujem, da bo tudi tokrat Evropska komisija pripravila ustrezna načela. Naj še enkrat opozorim na to, da morajo spodbujati tudi države članice ta civilni dialog in vse to, kar je zapisano v poročilu, bi na evropskih volitvah letos morali preizkusiti. Treba je storiti prvi korak do evropskih državljanov. Evropska unija bi morala državljanom ponuditi to, kar ima. Najboljše stvari, s katerimi razpolaga in to je treba upoštevati eh, v dialogu. Eh, gospa komisarka, prosim. Komisija se želi najprej zahvaliti poročevalki gospe Grabovski kot tudi odboru za ustavne zadeve za odlično poročilo. Strinjamo se, da igra civilna družba pomembno vlogo v evropski integraciji. Gre za eno izmed ključnih orodij za komunikacijo med eh, institucijami, eh, civilno družbo in državljani na ta način lahko državljani sodelujejo pri demokratičnem življenju Unije. Komisija ima tudi dolgo tradicijo sodelovanja z organizacijami civilne družbe. To sodelovanje med komisijo in civilno družbo eh, se je razvijalo in pokrivalo celo paleto vprašanj, politična vprašanja, projektni menedžment v Evropski uniji in tudi v naših partnerskih eh, državah. Lizbonska pogodba bi našo eh, sodelovanje postavilo na bolj formalno eh, raven in bi pravzaprav prineslo tudi svež veter. Odpirala bi se vrata civilni družbi da še bolj postavi eh, svoje delovanje v korist državljanov. Treba je seveda imeti ustrezne instrumente. Civilna družba mora razpolagati z instrumenti, eh, s katerimi lahko izrazi svoje mnenje in jo slišimo. Evropske institucije potrebujejo pa prav tako dobre instrumente, s katerimi bodo zagotovili, da to kar slišimo od državljanov in civilne družbe ustrezno upoštevamo in ustavimo v sistem. Komisija pozdravlja eh, to poročilo, ki podpira številne ideje, ki jih komisija že udejanja. Eh, s svojim mandatom eh, je komisija eh, sprožila številne pobude, s katerimi je vključila civilno družbo, nevladne organizacije v javno razpravo o evropskih vprašanjih. Konsultacije, posvetovanja z državljani eh, so eh, nov instrument. Tu imamo eh, neposredne konsultacije. Mi želimo namreč spoznavati pričakovanja oseb in zaradi tega smo tudi razvili eurobarometer, ki je zelo učinkovito orodje za spremljanje javnega mnenja v Evropi. Vendar ne komisija, ne parlament ne moreta uh, sama organizirati eh, vseevropsko javno razpravo. To je mogoče le, če institucije Evropske unije in države članice sodelujejo. In to je tudi namen politične deklaracije o eh, sporočanju Evrope v partnerstvu eh, in to deklaracijo so 22. oktober 2008 podpisale vse tri evropske institucije. Eh, v tem kontekstu ta komisija in parlament že začela koordinirati eh, svoje prizadevanja z državami članicami. Tu imamo različna partnerstva, ki vključujejo regionalne in lokalne kampanje o specifičnih vprašanjih. Tu se opiramo na lokalne vlade in nevladne organizacije leta 2009 želimo ta pristop eh, narediti še bolj učinkovitega. Komisija se trinja s tem, da je ploden dialog odvisen od aktivnega sodelovanja vseh strani, institucije Evropske unije, države članice in civilna družba. Vse morajo sodelovati. Komisija upa, da bo Lisbonska pogodba začela veljati in mi smo pripravljeni sprejeti ustrezne ukrepe za to, da eh, stvari udejanimo v praksi in še naprej razvijamo civilni dialog. Hvala lepa. Hvala lepa. Jutri sledi glasovanje o tem poročilu. gospa Andrej Kjene ni v dvorani in zaradi tega želim napovedati samo glasovanje. To bo potekalo v sredo. V tem poročilu gre za